Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, dame in gospodje. Lepo bi vas poprosil, da se posedete. Začeli bomo čez kako minutko. Tako da imate še malenkost prostega časa, da se udobno posedete tu v tej dvorani. In seveda tudi zaključite z vznemirljivimi pogovori. Dovolite mi, da vas vse prav lepo pozdravim. V prvi vrsti pa pozdravljamo naši sredi kandidatko za podpredsednico komisije in komisarko za energetsko unijo, gospod Alenko Bratušek. Gospa Alenka Bratušek je nekdanja predsednica vlade Slovenije. To naše javno zaslišanje, to javno predstavitev, so organizirata odbor za okolje, javno zdravje in eh, varnost hrane, predsednik katerega je kolega Giovanni Lavija, in odbora za industrijo, raziskavo, raziskave in energetiko. Sam sem predsednik tega odbora. To je naše drugo skupno zaslišanje te vrste in eh, oba predsednika odbora bova so predsedovala temu zaslišanju. Dovolite mi, da vas tudi vse prisotne prav lepo pozdravim tu v tej dvorani, torej člane in članice obeh parlamentarnih odborov, prav tako pa tudi predstavnike civilne družbe nevladnih organizacij, gospodarstva, držav članic. to današnje javno zaslišanje prenašamo tudi neposredno preko spleta na spletni strani Evropskega parlamenta. To pomeni, da nas danes lahko spremljajo vsi evropejci, ki jih tudi pozdravljam. Dovolite mi, da povem, da je vsak od odborov odgovoren za energetsko politiko in za delovanje notranjega energetskega trga, vključno z zanesljivo oskrbo, promocijo energetske učinkovitosti, vrčevanjem z energijo, razvojem obnoljivih virov in uporabe obnoljivih virov energije, promocija energetskih eh, povezav, vključno z vzpostavitvijo in razvojem transevropskih omrežij v energetskem sektorju. Energetska politika bo nedvomno zelo visoko na agende prihodnega zakonodajnega obdobja in zato je zelo pomembno, da kandidatka za podpredsednico in eh, komisarko obrazloži, kako se namerava lotiti številnih izzivov na tem področju. Zelo dobro vemo, da so vprašanja, kot je konkurenčnost, kot je zonanja politika in industrijska politika, da so to vprašanja, ki lahko predstavljajo zelo pomemben sestavni del izgradnje energetske unije. Vsi, spoštovani kolegi iz odborov Envi in ITRE, ste vse dokumente prejeli vnaprej in sicer pismo o nalogah kandidatke, njen življenjepis, izjavo o finančnih interesih in prav tako mnenje odbora. Juri o te izjavi o finančnih interesih, prav tako ste dobili vse odgovore, pisne odgovore na naša pisna vprašanja. Gre za tako imenovani vprašalnik, ki ga imate vsi pred seboj. In še zadnja zadeva, preden besedo predam spoštovanemu kolegu sopredsedujočemu. Parlament ovrednoti in oceni kandidate za komisarje na podlagi njihove splošne usposobljenosti, evropske zavezanosti ter osebne neodvisnosti. Prav tako ocenjujemo poznavanje prihodnjega portfelja vsakega kandidata za komisarja in seveda tudi njihove veščine komunikacije. To so torej glavne naloge našega zaslišanja. Gospod sopredsedujoči, izvolite. Grazie, Hvala lepa, kolega Buzak. Tudi sam bi rad pozdravil kandidatko za komisarko in podpredsednico za energetsko unijo, gospod Linko Bratušek. Gospa Bratušek je upravljala številne funkcije v okviru slovenske vlade. Svojo politično kariero je začela leta 2011, ko je bila izvoljena v nacionalni parlament. Bila je zadolžena tudi za odbor za proračun in proračunski nadzor. Februarja 2013 je postala ministerska predsednica v Republiki Sloveniji. Bila je prva ženska, ki je zauzela to funkcijo. Aprila 2014 je prevzela tudi odgovornost na področju Ministrstva za zdravje. Na svojih področjih delovanja naj bi skupaj z Evropsko komisijo sklajevala delo različnih komisarjev, še posebej komisarja za podnebne spremembe in energijo in komisarjem za okolje in ribištvo. Ta dva portfelja pravzaprav pokriva ta področje delovanja odbora ENVI. Na področju energetske politike si želimo spostaviti odporno energetsko unijo. Želimo si, da bi oblikovali daljnosežno energetsko politiko, spodbuditi je treba delovanje, podati je treba tudi ustrezne pobude, zato da bi Evropska unija delovala enotno zlasti v pogajanjih s tretjimi državami. Odgovorni boste tudi za to, da se spodbudi potencial v okviru energetske unije, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, ko gre za gospodarsko rast, ko gre za obnovljive vire energije. Vaš portfelj je torej še v posebnem interesu odbora Envi, ki mu predsedujem. Že dolgo časa se zauzemamo za to, da bi oblikovali ambiciozno učinkovito podnebno politiko, da bi vzpostavili tudi nizkooglično gospodarstvo, da bi spodbudili zeleno trajnostno rast. Rad bi podaril predvsem to, da mora Evropska unija odigrati pomembno vlogo v mednarodnih podnebnih pogajanjih, V Parizu bo leta 2015 potekal vrh na to temo. Potrebujemo tudi ustrezen pravni okvir za podnebne politike v luči roka 2030. Oblikovati je treba tudi ustrezni energetski trg, poskrbeti je treba tudi za ETS. Toliko na kratko vodoma besedo predajam nazaj kolegi Buzeku, ki bo tudi pojasnil, kako bo potekalo današnje zaslišanje. Izvolite. Kolik, Hvala lepa, spoštovani kolega. Hvala tudi za te uvodne besede. Naj povem takole. Na začetku tega zaslišanja bo kandidatka za podpredsednico podala otvoritveno izjavo, uvodno izjavo. Pri odboru ITRE je bil ta uvodni del običajno 15-minutni, pri odboru ENVI 10-minutni. Zato so se s sopredsedujočim dogovorila, da sprejmeva kompromisno rešitev 12 minut. To je nekje vmes med navadami odbora Envi in navadami odbora ITRE. In eh, gospa kandidatka je tudi bila obveščena o tej odločitvi, tako da je tudi ona pripravljena za teh 12 minut. Gospa kandidatka bo potem dobila tudi 5 minut na zaključku današnjega srečanja, da poda zaključno izjavo. Torej, po uvodni izjavi sledi 45 vprašanj, kot običajno, 3 minute za vsak eh, sklop, 1 minuta za vprašanje, 2 minuti za odgovor. Vsem eh, kolegom in tudi gospej kandidatki sporočam, da vas prosim, da spoštujete predviden čas za govor petsekundna toleranca bo za poslance in desetsekundna toleranca za gospod kandidatko. Po tem času pa bomo mikrofon primorani izključiti. Običajno nismo tako neuljudni, ampak eh, načeloma pa ta pooblastila imamo, to morate vedeti. Torej, deset sekund pred eh, zaključkom vsakega sklopa bo začelo tripati lučka, tako da boste videli, gospa kandidatka, dve zvezdici, ki boste utripali pred vami na desni strani. Prvi krok vprašanj bo do zastavili predstavniki političnih skupin. Tolmačenje je na voljo v vseh 23 jezikih, to pomeni, da lahko vsi govorite v svoji materinščini. Dejstvo je, da je pomembno, da ne govorite prehitro, kajti pomembno je za vse nas, da imamo tudi kar se da kakovostno tolmačenje. Kot že rečeno, bo to zaslišanje neposredno prenašeno tudi na spletni strani, prav tako bo na tej spletni strani možno najti posnetek današnjega zaslišanja. Tako zdaj pa začnemo z dejanskim zaslišanjem po vseh teh tehničnih obvestilih. Spoštovana gospa kandidatka, spoštovana nekdanja predsednica vlade, beseda je vaša.